nadaljna obravnava Evropske državljanske pobude pravice do vode. Za štiri minute dajem besedo poročevalke. P Evropska državljanska pobuda pravica do vode je bila eh, prva uspešna eh, državljanska pobuda v Evropi in zbrali smo skoraj 1,9 milijonov um, podpisov v celotni Evropski uniji. Uprava um, upravljanje vodnih verov in vodnih storitev je bistvenega pomena. Eh, Postavljanje ehm, vodnih prispevkov na Irskem eh, po paušalnem sistemu eh, je nekaj, kar je nesprejemljivo. Ehm, Irci ehm, se ne smejo odločiti za dodatno obdavčevanje. Kljub temu pa je Evropska komisija na to odgovorila ne in eh, se eh, odzvala na zahtevo, eh, ki je bila jasno podana v um, državljanski pobudi. Državljani še vedno pričakujejo ustrezen odziv oziroma ukrepe za strani Evropske unije in eh, ni pravično, da se pravica do vode ni opredelila kot eh, človekova pravica eh, in dosedaj si je predtem komisija zatiskala oči, namreč Postavljena je bila zahteva v okviru državljanske pobude, da se to naredi. Obstajajo monopoli eh, in eh, konkurenca med posameznimi operaterji se ne obnese oziroma ne obstaja in nikoli ne bo obstajala. Pri javnih dobrinah, kot je voda, ne smemo služiti dobičkov. Eh, vse, vzbran denar je treba uložiti v obnavljanje infrastrukture, ne pa Eh, iz tega plačevati direktorje in eh, dobičke. Eh, po celem svetu smo priča vedno večji javni upravi oziroma javnemu vodenju storitev zagotavljanja vode zaradi tega, ker eh, zasebni operaterji v preteklosti to niso dobro opravljani. Eh, Evropska eh, ljudska stranka in EKR sta pripravili alternativno resolucijo, ki enostavno krati napredne elemente v moji poročilu uporabili so zvito primerne besede za to, da bi zakrili svoj pravni namen. Vendar, če preberete, bo popolnoma jasno, kaj si želijo. E, želimo, da se pravica do vode postavi kot. Um, človekova pravica in eh, Evropska ljudska stranka zahteva od komisije, da ostane neutralna eh, pri vprašanju eh, zasebnega vodenja eh, evro, eh, storitev eh, zagotavljanja vode. 37 eh, strani so napisali v Evropski ljudski stranki na to temo, eh, kar je prav neverjetno. To je ne ustrezen in eh, nepošten način, eh, s katerim želijo utišati eh, evropsko državljansko pobudo. Eh, kaj ti zelo negativno bo za vse evropske državljane, če bo alternativna rezolucija sprejeta. Evropska državljanska pobuda jasno kaže, so, kaj si državljani želijo, če se sprejmemo. Uh, tako um, alternativno resolucijo, potem bo pravica do vode pravzaprav potopljena. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Na. Istra je majhna evropska regija na zahodu Hrvaške in mogoče je najboljši primer, kako se z eh, javno oskrbo vode lahko zagotovijo pravice do vode. In pravica do vode je temeljna človekova pravica. V eh, relativno um, kmečkem okolju smo dosegli to, da je 94 odstotkov prebivalcev tisti, ki lahko uporabljajo javno vodo, javno pitno vodo. V, zahvaljujoč dobremu sodelovanju med posamezniki in um, pre, uh, komunalnimi um, združbami. Torej, eh, Upravljanje z vodo uh, mora biti čim več v javni lasti, kajti to zagotavlja pravico do vode vsakemu posamezniku. You, Hvala, gospod Termet. Minuto imate na voljo. Izvolite. Fast 2 milijon bürger. V Evropi je skoraj 2 milijona državljanov pod hudo, da voda ostane javna dobrina, da se je ne privatizira, da ne postane predmet konkurence, kajti to mora ostati dobrina, s katero bodo upravljala javna podjetja. Prav tako je treba vodo odstraniti iz vseh trgovinskih sporozumov in s tem preprečiti morebitno privatizacijo vode strani zasebnih koncernov. Menil sem, da bi lahko Evropski parlament podprl to pobudo z veliko večino, tako kot v odboru za okolje. In zelo sem žalosten, da vidim ta pristop konzervativcev ELS in pa EKR, kajti upoštevali so navodila, ki so jih dobili od podjetij, da je treba tudi oskrbo z vodo privatizirati in tudi unesti določbe o tem v sporazume, kot so CITA, TISA, TTIP in ostale. Upam, da bomo lahko jutri to na glasovanju preprečili. Hvala. Hvala, gospod Morais. Gospa predsedujoča, čestita bi poročevalki za poročilo, kajti v njem so vsi elementi, o katerih smo lahko razpravljali na predstavitvi o pobudi SOS rešimo vodo v Solunu pred nekaj meseci. To je odlična evropska državljanska pobuda za vodo. Mislim, da bi komisija morala vodo odstraniti iz pogajanj o TTIP. V Evropski uniji ne smemo spodbujati privatizacije podjetij za oskrbo z vodo, še posebej tisti država, za katere velja memorandum, kot je Grčija. Pri nas gre za težnjo po privatizaciji vodovodnega sistema v Solunu. Mislim, da vsi predlogi, ki želijo ošibiti to poročilo, niso sprejemljivi. Oskrba z vodo, komunalne storitve. To so pravice, do katerih imajo dostop vsi državljani, tako kot to piše v konvencijah OZN. Hvala. Hvala. Za minuto, gospa Orenza. Hvala, predsedojoča. Naj se zahvalim kolegi za to pomembno poročilo. Sama prihajam iz Italije. Italije. Več kot 27 milijonov je glasovalo v Italiji za to, da bi voda ostala javna dobrina, da bi ostala torej javno sredstvo. Ta referendum je bil očitno neupoštevan. Ljudska oziroma državljanska pobuda je zbrala ogromno podpisov in ne bi si želela, da bi doživela enako usodo kot pobuda na italijanski ravni. Pobuda Right to Water je odlična pobuda v pravo smer. Evropska unija ne sme zaostajati pri priznavanju tega, kar so Združeni narodi priznali kot pravico. Gre za pravico do pitne vode. Že tako ali tako zaostajamo kot Evropska unija pri priznavanju te pravice. Naj dodam še to. Za demokracijo, za samodemokratično strukturo v Evropski uniji bi morala komisija spoštovati tisto, kar je bilo zapisano v tej pobudi. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za javno dobro in za javne skupne dobrine. Hvala. Hvala. Še gospod Arnold za minuto. Najlepša hvala. Res ne vem, kako naj glasujem pri tem, kajti strinjam se s toliko argumenti levice. Strinjam se, da je voda eh, človekova pravica. Strinjam se, da je treba javne storitve izuzeti iz TTIP-ja. O tem se sploh ne bi smeli pogajati. Strinjam se tudi, da mora voda ostati pod javnim monopolom. Prav tako imam pomisleke glede oskrbe zvoda v tretjih državah, glede razvojne pomoči. Prav tako pa me zelo skrbi dejstvo, da gre za pomembno peticijo, ki jih je podpira, podpisalo 15 milijonov evropejcev, v dvorani pa nas je 10. Ker načeloma nasprotujem Evropski uniji, načeloma nasprotujem Evropski uniji, In ker zagovarjam več pravic za držav članice, res ne vem, kako naj pri tem vprašanju glasujem. Hvala. Hvala. Ja, lahko bi rekla, pa prespite pa razmi in razmislite, ampak bomo dali najprej besedo komisarju, potem pa bomo s tem zaključili. Izvolite, gospod Navračič. Hvala, gospa poroč, eh, predsednica oziroma predsedujoča. V imenu komisije bi se zahvalil Evropskemu parlamentu in gospe Bojlen še posebej, da nadaljuje z delom Evropski pobudi oziroma Evropski državljanski pobudi pravica do vode. Komisija je v odzivu na to pobudo zapisala, da voda ni komercialni proizvod, ampak da je dediščina, ki ga treba zaščititi in tudi obravnavati kot javno dobrino. Dostop do vode ni nekaj samoumevnega čeprav večina ljudi v Evropi to jemlje za samoumevno. Pomemben pogoj za dostop do vode je ohranjanje in zaščita vodnih virov. To je temelj, temeljni stebr evropske okoljske politike. Evropske direktive o pitni vodi, o čiščenje vode in pa tudi celoten okvir za upravljanje z vodo in komunalnimi storitvami v Evropski uniji predvidevajo ustrezno upravljanje z vodnimi veri. Dostop do vode in komunalnih storitev je ključnega pomena za prebivalstvo. 15 let po uh, milenijskih ciljih še vedno 748 milijonov ljudi na svetu nima dostopa do pitne vode, 2,5 milijarde ljudi pa nima dostopa do komunalnih storitev na dostojni ravni. S tem predlogom mm, bomo skušali zagotoviti spremembo na tem področju in zagotoviti vodo za več ljudi. Evropska unija želi odigrati svojo vlogo pri doseganju teh ciljev, tako s notranjimi ukrepi, kot tudi z unanjimi. In upam, da bomo lahko skupaj s temi partnerji projekt uspešno zagnali v bližnji prihodnosti. Še enkrat bi povedal, da se komisiji zdi dostop do pitne vode in komunalnih storitev temeljna pravica. To bi moralo veljati v Evropski uniji in mora biti samoumevno. Komisija prepoznava eh, lasnost vode kot javne dobrine. Lokalne oblasti mora biti tiste, ki bodo z vodnimi veri upravljali, ker so najbliže državljanom. Prav tako smo pojasnili, kakšno je načelo neutralnosti, kajti pravila povedana oziroma ki izhajajo iz pogodb Urejajo tudi režim upravljanja vodnih podjetij, pa naj si bodo javni ali zasebni lasti. Evropska pravila o koncesijah pripoznavajo specifičnost eh, oskrbe z vodo in pa komunalnih storitev. Te so bile izuzete iz področja uporabe direktive o koncesijah. Tu pa je še načelo subsidijarnosti ki se ga na tem področju popolnoma, eh, oziroma izvaja v popolnosti. Noben trgovinski sporazum pa še nikoli ni omejeval um, nikogar pri načinu izvajanja oskrbe z vodo. Tudi TTIP tega ne bo spremenil. Tretjič. Še enkrat povdarjam, da je komisija zavezana k izvajanju ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti, da bodo načela v eh, samem, samem centru našega ukrepanja. Komisija bo ukrepe pripravila na podlagi trenutne zakonodaje in skušala zagotoviti ter um, razširiti dostop do pitne vode in komunalnih storitev uh, do vseh državljana Evropske unije. Naj še enkrat povdarim, da ima Evropska državljanska pobuda eh, v zvezi z vodo res velik pomen, tudi za nas. Pozdravljamo vaše pobude, da komisija začne z delom. Temeljito jih bomo preučili na številnih področjih, naprimer, ko gre za uh, evalvacijo direktive o pitni vodi, potem zakonodaje o ponovni uporabi vode in pa pri um, prenovi celotnega uh, okvira za upravljanje z vodnimi verji. Ob koncu pa bi dodal še nekaj pomembnega politike v zvezi z vodnimi veri, oziroma z vodo v Evropski uniji, so v preteklosti že omogočile dostop do vode za velik krok evropskih državljanov. Treba pa je seveda izvajati evropsko zakonodajo in pripraviti dodatne ukrepe, kar komisija že počne. Treba je zagotoviti, da bodo vse države izvajale zakonodaje na tem področju in da bo s tem čista pitna voda in seveda tudi komunalne storitve dostopne vsem državljanom Evropske unije. Prav tako se zahvaljujemo parlamentu za pozive za bolj konkretna dejanja. Podpreti želimo državljane in zagotoviti večjo transparentnost. Dostop do varne pitne vode in komunalnih storitev bo igral pomembno vlogo pri nadaljem delu komisije. Vesel sem, da inovacija, ki nam je omogočila lezbonska pogodba, torej evropska državljanska pobuda, bolj povezuje državljane in pa politične vrhove Evropske unije. Ampak še vedno obstaja nekaj prostora za spremembe uredba 211 iz leta 2011, oziroma 2011 iz 2011, um, ehm, že predvideva določene ukrepe. Po štirih letih smo zdaj začeli s preučevanjem izvajanja te uredbe. To je instrument, na podlagi katerega bomo izvajali uh, ukrepe in tudi vodili razpravo. Komisija čaka na komentarje deležnikov, še posebej na poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta o Evropski državljanski pobudi pravica do vode. S tem bomo skušali tudi izboljšati uporabo orodja Evropska državljanska pobuda, da bo kar se da učinkovito. Komisija si seveda želi še bolj okrepljenega sodelovanja s parlamenta, sploh pri tako pomembnih vprašanjih. Želimo si spremljati tudi nadaljevanje te pobude in pa tudi evalvacijo samega orodja. Hvala. Hvala, gospod komisar. Razprava je končana. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Jutri ob devetih.